to eh, nalogo prevzel od Ane Jensen, ki ni bila ponovno izvoljena in zaradi tega se zahvaljujem Ane, čeprav je ni danes tu med nami. Zahvaljujem se tudi Savelini iz sekretarijata za odlično pripravljalno delo. Sedaj pa k eh, samem dokumentu. Naj spomnim, da je Evropski parlament eh, storil vse za to, da uh, ustanovi evropske nadzorne organe in eh, dejansko je potrebna, potreben večji eh, nadzor na evropski ravni. Do ustanovitve je prišlo leta 2011 eh, sredi pravzaprav finančne krize in organi so prevzeli svoje naloge od prejšnjih Eh, ustanov. Eh, nadzorni organi so ob ECB bistvenega pomena za gospodarsko oživljanje, za ustvarjanje delovnih mest, za rast v Evropi in za preprečevanje nadaljnih kriz v finančnem sektorju. In zaradi tega se ukvarjam tudi s predlogom komisije in sem zaskrbljen zaradi tega, ker predvedeva bistveno manj sredstev Eh, za te organe v primerjavi s proračunom let, za leto 2014. Eh, mi eh, vidimo, da naj bi ostalo število delovnih mest isto kot v letu 2014, kar pa tudi ni dobro, ker je premalo zaposlenih v teh organih za to, da bi lahko upravljali svoje naloge. Seveda je težko ohranjati tu proračun, če vačujemo v drugih sektorjih, vendar eh, sekretarijat se je pogovoril s temi eh, organi in njihova argumentacija je preprečljiva. Eh, tudi generalni direktorat za trg podpira pravzaprav njihova stališča Torej, mi eh, podpiramo torej številke, ki jih predlagajo nadzorni organi. Eh, razlogi za te številke so jasni. V zadnjih letih smo trem agencijam pač poverili dodatne naloge, med drugim tudi spremljanje eh, izvajanja evropske zakonodaje in eh, skladnosti z evropskimi akti. Eh, tudi zakonodaja o bančni uniji za. Eh, zahteva eh, izvajanje dodatnih nalog in zato so seveda potrebna ustrezna proračunska sredstva zato da bodo lahko opravljali svojo nadzorno regulativno nalogo ki jo predvideva evropska zakonodaja. Agencije morajo seveda imeti dovolj uh, človeških kadrov za to, da opravijo svojo nalogo dobro in ne zgolj zadovoljivo. Uh, seveda Eh, ne moremo dati nekega blanko čeka za nadaljna eh, varčevanja na področju kadrov. Potrebno je zagotavljanje večje učinkovitosti. Eh, od komisije smo prejšnji teden slišali da eh, je pripravljena preučiti ponovno situacijo v agencijah če pa ne bo na voljo zadosti finančnih sredstev za te agencije potem pravzaprav tudi ta ocena stanja v njih nima dosti smisla. težko je torej eh, na področju zaposlovanja gre seveda tudi eh, za upoštevanje izkušenosti eh, kadrov, ki jih eh, potrebujejo in eh, če ni dovolj kadrov, agencije ne morejo pač opraviti dovolj dobro svojih nalog. Dejstvo je, da obstaja nevarnost tudi za neodvisnost teh organov in zaradi tega pozivam komisijo naj pripravi nek eh, eh, sistem financiranja do leta 2017, ki temelji na pristojbinah eh, od tržnih udeležencev. Tu seveda pričakujem mnenja tudi poročevalcev v senci in drugih odborov. Hvala lepa. Sedaj dobijo pač besedo poročevalci v senci, najprej za ELS e Ivana Maletič. Najlepša hvala, hvala lepa tudi eh, gospodu Torvalcu, poročevalcu v zvezi s tem dosjejem. Zelo dobro ste razložili, zakaj je potrebno eh, povišanje eh, proračunskih sredstev za te nadzorne organe. Mi moramo zagotoviti dosledno izvajanje pravil po celi Evropi in brez doslednega izvajanja in uporabe pravil eh, tudi ne bo nobene eh, koristi od eh, harmonizacije zakonodaje in zaradi tega je dejansko treba okrepiti eh, te organe. Potrebno jih je okrepiti proračunsko kot tudi kadrovsko in to je tudi zapisano v predlogu, s tem se tudi strinjamo. Ti organi se morajo seveda zavedati tudi dejstva, da če se eh, bistveno poveča število njihovih kadrov, da morajo seveda poiskati izkušene kadre, kajti mladi neizkušeni eh, sodelavci lahko prinesejo seboj tudi težave pri izvajanju. Oni potrebujejo visoko profes kakovostne profesionalne kadre in temu mora tudi ustrezati njihov proračun v tem trenutku lahko pravzaprav navedemo v glavnem tole. Hvala lepa. You, uh, hvala lepa, gospod Lutvinson za SND. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Hvala lepa poročevalcu za odličen osnutek in uvod. Uh, tudi hvala lepa za odlične predloge spremembe. To je seveda dobro izhodišče za naš proces in eh, mislim, da eh, imamo dobre možnosti, da se dogovorimo glede glavnih eh, vprašanj. Pri delovanju teh nadzornih organov mora biti pač prednostna naloga tudi našega odbora. Tu imamo resne probleme. Nadzorni organi namreč Eh, imajo zelo veliko dela in eh, pravilno je treba izvajati tudi veliko dodatne zakonodaje in to je za nas zelo pomembno. Če ti organi ne bodo dobili dovolj eh, finančnih sredstev, se utegne zgoditi da tudi ne bodo mogli dovolj dobro izvajati zakonodaje in mi ne želimo eh, pomanjkljivosti tega si ne moremo privoščiti. stabilnost v evropi je odvisna tudi od reform za katere smo se dogovorili te je treba eh, dejansko izvajati in eh, zaradi tega je eh, potrebno zagotoviti eh, delovanje teh organov. Tu pa želijo zamrzniti število zaposlenih, eh, zmanjšati proračunska sredstva. Do sedaj so imeli nekaj manevrskega prostora, sedaj pa naj bi končali to prakso in res ne razumem argumentacije komisije. Argumentacija je kontradiktorna, protislovna In po eni strani je če dalje več eh, nalog, po drugi strani pa komisija ne želi dati več sredstev eh, tem organom. Eh, mislim, da moramo pogledati, kolikšna dodatna sredstva potrebujejo ti organi. Če si ogledam številke nadzornih organov, potem vidim, da so te številke uravnovešene. E, torej, mi ne želimo zahtevati več, to ne bi bilo verodostojno, vendar mislim, da moramo ostati na ravni, ki jo predlagajo organi. Potem se je seveda zastavlja vprašanje, kje bomo našli ta sredstva, kako bomo zagotovili financiranje. V tem trenutku uh, nacionalni nadzorni organi zagotavljajo največji dohodek za evropske eh, nadzorne organe. Torej tu se zastavlja vprašanje eh, neodvisnosti in celovitosti evropskih eh, organov. To je treba spremeniti. Komisija bi morala dati jasen pregled na situacijo in menim, da mora trg zagotoviti financiranje se pravi eh, finančni eh, operaterji ki jih to zadeva morajo zagotoviti financiranje morda to ni najboljša rešitev vendar dobro bi bilo če bi eh, videli kako je kombinirano financiranje naprimer strani nacionalnih operaterjev in pač udeležencev na trgu. Mi moramo tudi zagotavljati sodelovanje pri davčnih zadevah. Fiskalist 2020 eh, je pomemben in mi potrebujemo proračunska, eh, proračunske številke. Te morajo biti prilagojene na način, da ne bo negativnih učinkov za podjetja. Torej pričakujem konstruktivni postopek v naslednjih tednih. Mi moramo delati hitro, vendar eh, mislim, da nam bo eh, pač eh, uspelo zagotoviti odlično poročilo. Hvala lepa, Kej. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Kot koordinatorka za EKR bom povedala nekaj za skupino. Upam, da bomo pač to nalogo k malu poverili poročevalcu v senci. Torej EKR je Eh, vedno podpiral koordinatorsko eh, vlogo eh, organov in Potrebno je seveda, da pogledamo mandat in naloge Eh, moramo seveda pogledati, kako je s proračunom in če se proračun ne povečuje, moramo videti, kako se pač eh, namenjajo sredstva in morda je tu znotraj tega proračuna treba določiti eh, prioritete. Torej, mislim, da lahko tudi mi naredimo marsikaj, da jim pomagamo. In če se ogledamo pač te nadzorne organe, potem vidimo, Eh, da seveda lahko dobivajo tudi pomoč nacionalnih strokovnjakov in eh, čudno je da v času ko so eh, imeli zelo veliko dela da so premalo pač izkorišali nacionalne strokovnjake. Se pravi, treba je zagotoviti fleksibilnost pri delu organov in Eh, sedaj pišemo seveda tudi določena pravila in eh, treba je v okviru teh pravil eh, zagotoviti tudi ustrezna proračunska sredstva in treba je zagotoviti fleksibilnost kar zadeva eh, pomoč iz nacionalnih eh, organov in eh, nacionalnih strokovnjakov torej treba je najti skupna pravila za nacionalne in evropske organe in to je zelo pomembno zavedati se moramo da imajo ese štiristo uh, pravil, vendar zavedati se moramo, da eh, problemi, s katerimi se soočamo, ne bodo dolgotrajni, kajti mi ne moremo pisati eh, zakonodaje v tem obsegu, kot smo v zadnjih petih letih. Situacija se bo normalizirala in umirila. Potem pa vprašanja za poslovanja. Tu imamo pač eh, zelo specifična vprašanja. Pri ustanavljanju uh, nadzornih eh, organov eh, smo tudi zelo jasno povedali, kakšne so jezikovne eh, kompetence, ki se zahtevajo. In mislim, da moramo tudi tu pravila še enkrat preučiti tudi ECB eh, zaposluje pravzaprav uh, izkušene strokovnjake in tu obstaja pravzaprav uh, neka konkurenca med agencijami, ki zahtevajo kakovostne uh, kadre in ki zaposlujejo uh, kakovostne kadre. Torej, mislim, da je tudi preuranjeno, da preidemo popolnoma na model financiranja strani tržnih udeležencev eh, in potem pa neodvisnost. To je čudna beseda. Vsaka agencija naj bi bila neodvisna. Neodvisna od česa? Od strokovnjakov iz držav članic? Mislim, da ne moremo iti po tej poti. Neodvisna v mislih, neodvisna pri dejanju na svetov komisiji. Uh, ne vem pa, ali hočem eh, pravzaprav, eh, eh, ali hočem neodvisnost na kakih drugih področjih, naprimer od odločitev uprave in podobno. Torej, mislim, da razumemo vsi pod besedico neodvisnost nekaj drugega. In, mislim da lahko najdemo tudi še nekaj eh, sredstev da lahko zagotovimo neko eh, fleksibilnost za agencije in eh, tu bodo potem lahko dejansko upravljali dobro delo. Hvala lepa. Bon. Miguel Vegas. Este relatório, em nome do grupo, apenas aproveito para expressar, no fundo, uma crítica. Hvala lepa. V imenu svoje skupine se želim omejiti na to, da povem neko eh, kritiko. Kaj ti to, kar smo slišali, je v nasprotju z našim videnjem Evropske unije. Mi vidimo, da se tu predlaga merkantilizem in da se pravila uporabljajo čim bolj učinkovito. Torej, tu se gleda, kaj se dogaja na trgu, prihaja do eh, liberalizacije, tržni mehanizmi potem propadejo, potem pa seveda obstaja neka zahteva po nadzoru za to, da bi omejili katastrofalne eh, učinke nasproti na trgu. Torej, tu smo v tej logiki. Eh, mi želimo okrepiti nadzor s pričo negativnih učinkov trga, očitno gre Evropa po napačni poti in zaradi tega imamo tudi določene zadržke, kajti ti mehanizmi ne rešujejo problema. E, torej, proračun se zmanjšuje, to smo videli v večletnem okviru, potrebno eh, je zagotoviti učinkovit nadzor, eh, vendar to bo težko. In sedanja situacija se to ogroža. Eh, torej prepričan sem, da bomo pri nadzoru čez nekaj let ugotovili, da je manj drago imeti javni finančni sektor kot Eh, to, kar imamo dan danes. Hvala lepa. Hvala, Svengi Goldzeleni. No, sam se veselim dolgih razprav, če bomo vedno smeli razpravljati o tem, ali bi smeli finančne trge socializirati in ali bi morali končati s kapitalizmom. Ko pa gre za proračune, za proračun v tem delu smo že odgovorni. Uh, Najprej hvala poročevalcu za delo v zvezi z esami, to je že bilo potrebno. Me pa zanima mnenje komisije, kako razložiti reze v proračunu. Hkrati pa institucije čaka veliko breme, ko gre za obseg dela. Enako so mi povedali na generalnem direktoratu za trg. Tudi oni niso naklonjeni rezom, a na koncu se je to vseeno zgodilo. Gre za strukturni problem in o tem smo v tej skupini, v tem odboru že večkrat razpravljali. Sicer o drugih mnenjih o proračunu, Werner Langen je to pripravil, sam sem pripravil mnenje lani in vedno smo ustrajali, da bi morali imeti neodvisno proračunsko vrstico, da zagotovimo, eh, da ne bi bilo treba generalnemu direktoratu za trg sprejemati takšnih težkih odločitev odločitev. Ne vem pa, zakaj se jim še vedno zdi, da morajo uh, zmanjšati proračune uh, evropskih nadzornih organov. Pojavile so se, treba bilo zagotoviti spremembe v strukturi proračuna, da bi se te težave rešile. Podpiramo pa tudi to, eh, tržni udeleženci so razlog, zakaj ti stroški so in zato bi morali tudi plačati. To je staro načelo in pri tem bi morali ustrajati. Hkrati bi tudi radi eh, videli večanje zmogljivosti v civilni družbi eh, na, da, in da se delo v zvezi s finančno zakonodajo nadaljuje. Hkrati bi se nam zdelo vredno ogledati sporočilo komisije o EMU. V prejšnjem proračunskem ciklu smo izpostavili nekaj mnen in to bi bilo smiselno uporabiti, da preučimo, ali smo dosegli napredek, ki smo ga želeli ali ne. Hrati bi povedal tudi tole. Delo pri financiranju EFRAKA in IASB-a se še nadaljuje tudi v tem proračunu. Razmisliti bi morali, ali so reforme majstat eh, se izvedle tako, kot smo se dogovorili in če se niso, potem bi morali razmisliti tudi v našem odboru, ali izkoristimo eh, zmogljivosti tega proračuna, da se te reforme v celoti izvedejo. Imamo tudi nekaj vprašanj, kako ali se eh, pravila ISAB ne izvajajo več oziroma kako je s temi pravili pri MSP-jih, za katera se nam zdi, da so ta primera, pravila primerna. Eh, Prav tako je tudi obžalovanja vredno, da se je svet zdaj odločil, da bo oslabil Eurostat. V našem odboru že leta ustrajamo in se zauzemamo za močno evropsko statistiko in zdi se nam, da je originalni proračun, ki ga je predlagala komisija, tisti, ki bi ga morali ponovno vzpostaviti. Hvala. Eh, Hvala. Sven Marko Vali, EFDD. Ok, grazie. Uh... Hvala. Analizirali smo to poročilo in videli smo, da eh, pri da eh, nekako ni pravnega ravnovesja med eh, asistenti in med eh, člani odbora. Torej mislim, da moramo malo pomisliti, da ne bo prišlo do izoblikovanja nekih supermenedžerjev. Eh, približno dvajset odstotkov odveč proračuna se mi zdi pretirano, prekomirno. Mislim, da bi to morali malo zmanjšati in dobro bi bilo, če bi ta denar uporabili ne za administratorje, temveč za, za asistente. Torej, to je naš kompromisni predlog za komisiji. Hvala. Zdaj pa imamo čas še za zelo hitro prosto razpravo, pet minut. Gospod Bals, najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi meni se zdi, da je ravnanje komisije v zvezi z ruskimi nadzornimi organi eh, Eva Esma in Jopa kritično. Zmanjšanje proračuna je po mojem mnenju nesprejemljivo. Na eno točko bi še posebej opozoril. S, bil sem poročevalec na tem področju in zato bi, se, bi postavil vprašanje v zvezi z EJOPO. Gre za izvajanje in uporabo v prihodnjem letu, če se bodo stroški še naprej povečevali. Mislim, da nam ne bo koristila simbolična, simbolično razdeljevanje v kategorije, In gotovo je podobno tudi pri drugih evropskih nadzornih organih. Če, bi komis, če želi komisija zdaj izkoristiti proračunske načrte na takšen način, kot se to dogaja zdaj, po mojem mnenju to pri nas v parlamentu ne bo naletelo na najboljši odziv. Povedal bi še tole. Pozdravljam eh, povišanje sredstev pri, za raziskovalno službo za Evropski parlament. Mi smo vedno uporabljali to znanstveno raziskovalno službo in gotovo bi bilo dobro, da se v prihodnje še okrepi. Tako da bi zares prosil, da se še enkrat razmisli, kaj je izvedljivo takšna dodelitev sredstev, eh, kot jo imamo zdaj, ni preveč upravičena, po mojem mnenju. Gospod Ofrin. Thank you, Mr. Chairman. Hvala, gospod predsednik. Več govorcev je govorilo o eh, udeležencih na trgu, ki bi morali plačati. Vendar vsi vemo, eh, da plačujejo da imajo odgovornost za pristojbine vendar jih lahko prenesejo naprej tako da potem majhni investitorji eh, upokojenci in drugi nosijo stroške. mi imamo zdaj priporočila za večjo porabo v, na enem delu evropskih institucij nimamo pa priporočil kje naj bi se sredstva privarčevala in če se bomo podali po tej poti bomo imeli na koncu samo več in več stroškov eh, po vsej Evropi. Tako da se mi zdi impresivno, da poskušajo Eh, ljudje komisijo prepričati, kako naj se privrčujejo sredstva, če, ta, če to področje ni prioriteta. Hvala, zdi se, da drugih pripomb ni, tako da lahko damo besedo gospodu uh, Farkasu. Hvala, predsednik. Eh, vsi predstavniki vseh treh agencij smo tu, tako da bom sam govoril samo o imenu EBE. Zahvalil bi se vam za priložnost, da smo danes lahko tu z vami in da vas lahko nagovorim. Gre za eno izmed mojih prvih srečanj z novim Evropskim parlamentom, z novo sestavo Evropskega parlamenta, tako da se zahvaljujem poročevalcu in poročevalcem v senci za prejšnje razprave in za Eh, zelo dobro razumevanje o tem, odkot proračunski predlogi eh, prihajajo. Še enkrat bi ponovil v nekaj stavkih naslednje. Od ustanovitve naših agencij in od ustanovitve EBE e leta 2011 se eh, mandat, ki je določen za našo agencijo, vse bolj povečuje in se povečuje še danes. Vemo, povsem dobro vemo, da e, to večanje ne bo trajalo večno. S časoma bomo dosegli raven, ko e, se bo vse skupaj nekoliko umirilo, ampak ta trenutek še ni prišel. Tako da se naš mandat še vedno hitro povečuje vse naše proračunske prošnje so bile navezane na naše mandate in so bile podkrepljene z zelo podrobnimi analizami posameznih nalog, ki so nam pripisane. Vedno smo bili izjemno transparentni in pripravljeni smo razložiti oziroma podati kakršnekoli dokaze, ki bi jih potrebovali. Naj navedem samo nekaj številk v skladu z novo zakonodajo, ki je dokaj nova, torej BRRD in tudi enotnem mehanizmu za reševanje in direktivi o eh, sistemu pozitivnih jamstev je EBA pred kratkim prejela nov mandat za leto 2015, ki vključuje 69 proizvodov, ki so povezani le s to novo zakonodajo. To vključuje 15 regulativnih standardov, 4 izvedbene tehnične standarde, 9 eh, nasvetov komisiji, in nekaj smernic za dopolnitev. Vse to so novi mandati. Zahteva, ki smo jo podali, je, ki, v kateri smo prosili za manjše povečanje proračuna in uh, manjše povečanje osebja agencije, odraža vse večje naloge komisije. Uh, Zato se vam zahvaljujemo za podporo, ki ste jo izrazili, ki jo je izrazilo veliko poslancev v odboru Ekon in ostajamo vam na razpolago v zvezi z našim delom, kaj obsega naš mandat in kako ga nameravamo izpolnjevati. Najlepša hvala za priložnost. Hvala. Dajem besedo Karlosu Montalgu. Uh, sekretarju generalnega direktorja. Hvala, gospod predsednik, hvala za povabilo danes, hvala za, podporo, že, za vašo podporo, ki traja že od vzpostavitve evropskih nadzornih organov. Tudi mi želimo biti primer uspešne zgodbe. Sam želim z vami podeliti nekaj zgodb, ki bodo, upam, poslale jasno sporočilo. Prva točka je, kako oblikujemo proračun. To se mi zdi pomembno. Najprej proračun je le, namen, kako, je le način, kako izvesti program. Drugič, sled, uporabljamo pošten pristop. Vse naše sodelavce, tako kot, sodelavce, eh, tako kot poslance parlamenta, vabimo, da jim predstavimo, da vam pripravljamo poračun, proračun. Gospod Johnson na moji desni eh, je zadolžen za pregled, kako znižati stroške. Torej, proračun se nam manjša in eh, zaradi tega se pogosto soočamo s težavami. Če proračun razdelite med tri naslove, ki proračun sestavljamo, boste videli, da smo v primerjavi z letom 2000 eh, z prejšnjimi leti za 13 odstotkov zmanjšali stroške. Edina, edino področje, ki raste, je eh, oddelek za osebje. Moramo prilagajati potrebe naših uslužbencev, pa tudi uh, pričakovanja evropskih državljanov. Tako mi pripravljamo proračun. Kako pa pripravlja proračun Evropska komisija? Uh, odgovor je preprost. Eh, komisija ima sestavljen program, kako pripraviti proračun za centralizirane agencije. Uh, Mi smo še vedno začetna agencija, leta 2014, naslednje leto bomo spadali med, eh, v razdelek za nove naloge. 300 novih nalog bomo imeli. Kako to potem poteka v praksi? V praksi je komisija uporabljala enake številke, kot jih je pridobila leta 2013 in eh, so jih uporabili. Morda se sprašujete, zakaj jih spremeniti? Zaradi dveh razlogov. Prvič, nove naloge, ki jih imamo ne le z eh, DJ Market, temveč tudi z generalne direkcije za zaposlovanje, od Evropskega parlamenta in tako naprej. Letos proračunski organ, vi in Evropski parlament je sprejel zavestno odločitev, ki nam namenja nov proračun. Deset odstotni rezi za naslednji proračun v predlogu komisije primerjajo proračun, ki ste ga sprejeli vi sami in s tem pravzaprav zanikate delo proračunskega organa kaj pa je naloga proračunskega organa? Svet nas že podpira, vendar pa jih naš proračun ne zanima. In tako je naloga ostane pri vas v Evropskem parlamentu. Vi ste že ambiciozni, to ste izrazili tudi danes, ampak eh, kako nas podpirate? Več nalog, po mojem mnenju, pomeni več zaupanja. Ampak eh, treba nas je tudi podpreti, ne le z besedami, ampak tudi z dejstvi. Ko sem prisluhnil poročevalcu, sem z veseljem eh, slišal, da so pripravili predlog v zvezi s proračuni eh, ESA-jo. Vam pa svetujem, da preučite še, kaj je predlagala komisija. Upam, da bomo v prihodnje Eh, imeli neodvisno proračunsko postavko in to bomo gotovo podprli. No, naj povem še tole. Ko sem se poročil, mi že je nadejala, ljubezen niso le besede, so tudi dejanja. Torej, na kratko, komisija nam reče eno, stori pa drugo in če boste tako nadaljevali, bo kmalo prišlo do ločitve. Hvala. No, eh, Verena Ros. Še Verena Ros, izvršna direktorica ESME. Najlepša hvala, hvala gospod predsednik. Hvala vsem za povabila na današnjo sejo. Hvala tudi gospodu Torvalcu in poročevalcem v senci za podporo v zvezi z našim proračunom. Tako kot se povedala moja kolega, smo še vedno dokaj nova agencija. Naša agencija je bila ustanovljena leta 2011 in sicer na podlagi eh, tega, da se bodo sredstva s časoma povečevala, tako da bodo ustrezala vse večjemu obsegu nalog, ki nam jih dodelita so zakonodajalca in ste nam jih dodelili v preteklih nekaj letih. Nujno je, da s tem nadaljujemo, da bomo prispeli na raven, ko bomo končno neodvisni organ za nadzor in regulacijo trga vrednostnih papirjev v Evropi proračunske številke, ki so predlagane za leto 2015, ustrezajo minimalnim zahtevam, za katere menimo, da jih, mora, da jih potrebujemo, če želimo izvesti naloge, ki so nam bile dodeljene v zadnjih nekaj letih. Bodi si je to področje neposrednega nadzora, eh, oblikovanje enotnega pravilnika ali pa nadaljevanje nalog v zvezi z nadzorno, eh, nadzorom konvergence in vprašanjem stabilnosti na trgih. Predlagani proračun ki smo ga pripravili v ESMI, je, eh, eh, temelji na eh, tem, da smo si ogledali, kam, kje, kako bi lahko prerasporedili osebje, kje so se naloge v zvezi z enotnim pravilnikom končale in kje bi lahko premestili osebje v nadaljevanje izvajanja nalog. In prioritizirali smo, res smo prioritizirali vse naše povpraševanje po osebju. To je bila zavestna odločitev na podlagi omejitev v proračunu in težavne gospodarske situacije, s katero se soočamo v tem trenutku, ne le v Evropski uniji, temveč tudi na nacionalni ravni in v nacionalnih pristojnih organih, ki so še vedno pristojni za večino prispevkov v naš proračun. Predlagali smo v sporazumu z uh, upravnim odborom, da bi za leto 2015 prejeli eh, sveža sredstva, saj se, eh, kar je bilo storjeno zavestno, saj se zavedamo pritiskov na proračun, smo pa vseeno prosili za povečanje števila osebja, eh, kar bi krili s povečanjem pristojbin na področjih, kjer imamo možnost neposrednega dvigovanja pristojbin. V predlogu predlog komisije pa je na tem področju izjemno problematičen saj sicer saj poveča reze eh, in to bistveno v primerjavi z manjšimi rezi, ki smo jih mi predlagali. Eh, skratka, to bi predstavljalo 15-odstotno 15 zmanjšanje v primerjavi s tem, kar smo predlagali mi za leto 2015. Naša agencija še raste in zato je za nas zelo pomembno vprašanje. Če se bomo morali soočiti s takšnimi rezi, bomo morali premisliti zares celo o tem, kako prioritizirati naše naloge, kar smo pravzaprav že storili. Gotovo pa bomo morali odložiti in morda celo preklicati eh, določene naloge, posebej na področju izvajanja in eh, projektov informacijske tehnologije s katerimi preučujemo, kako bi enotni pravilnik sploh izvali v praksi. Smo zelo hvaležni za vašo podporo, eh, posebej, ko gre za eh, poskus ponovne vzpostavitve predlogov, ki jih je predlagal naš odbor in z veseljem odgovorimo na kakršnokoli vprašanje, če ga morda imate. In hvala tudi za to, ker ste nam danes prisluhnili. Hvala. Zdaj pa dajem besedo predstavniku komisije Antonijo Dempsiju. Um, Hvala, gospod predsednik. Najprej bi povedal, da mi v komisiji in posebej eh, v mojem generalnem direktoratu za notranji trg in storitve močno cenimo oziroma se zavedamo pritiska na ESE, na delo, ki ga opravljajo, eh, za katerega zahtevamo od njih, da ga opravljajo in pomena eh, sredstev, ki jih potrebujejo. Gospod Montalvo iz Ejope je govoril o procesu, ki poteka v agencijah, pa tudi v komis komisiji potekajo vsako leto določeni procesi, ko prejemamo zahtevke iz različnih agencij, komisija jih preuči, potem imamo interne razprave in na koncu komisija pripravi lasten predlog za proračunski organ. V tej razpravi se seveda postavi vprašanje dodatnih in novih nalog za ESE, kar seveda upoštevamo. Opoštevamo tudi celotni kontekst srednjeročnega in dolgoročnega finančnega okvira in njegove učinke. Predlog, ki ga je komisija pripravila za proračunski organ v primeru uh, evropskih nadzornih organov, se navezuje na sporočilo, ki ga je komisija predstavila julija 2013 v zvezi s srednjeročnim finančnim okvirom. Pa tudi pred, eh, predlog eh, Evropskega parlamenta za leto 2015 je v skladu s tem sporočilom. Spomnite se iz proračuna za leto 2014, da je proračunski organ eh, načrtoval višji proračun, kot je bilo najprej zahtevano. Hkrati pa je odobril tudi število osebja, Eh, ki je bilo načrtovano v sporočilu komisije lani, ki je bilo načrtovano za leto 2015. To je razlog za eh, enako število osebja, ki smo ga predlagali mi. Številke, ki so bile odobrene leta 2014, so bile najprej nameravane za leto 2015 in to je v skladu s poročilom let, iz leta 2013 kjer je razvidno, da so te številke bile prvotno predlagane za leto 2015 in to je treba ohraniti. Če pa si ogledamo širšo sliko in o tem, to ste večkrat omenili med razpravo, se postavlja vprašanje metode, eh, na, na, eh, s katero se ESE financirajo. Kot veste, komisija pripravlja pregled evropskih nadzornih organov ESA-jev. ESA in ta pregled bo objavljen konec tega meseca. V omenjenem pregledu bo zapisan poziv za pregled vseh možnosti za prihodnje financiranje evropskih nadzornih organov in to bo vključevalo tudi razmislek o prihodnih eh, možnostih eh, financiranja strani industrije. V primeru ESME, naprimer, že imamo element eh, financiranja strani industrije. Imamo tudi možnosti, eh, kako eh, to še razširiti, če te možnosti obstajajo in ali se eh, lahko financiranje strani EU in držav članic na tak način nadomesti. Če bi bilo možno izvesti celotno financiranje strani industrije, mm, je treba to še preučiti. To je splošno vprašanje in v samem pregledu se bomo gotovo osredotočili tudi na vprašanja dolgoročnega pristopa k financiranju evropskih nadzornih organov. Hvala, gospod predsednik. Hvala, sedaj pa dobi še na kratko besedo poročevalec. Hvala, gospod predsednik. To je seveda vroč krompir. Sicer ni tako vroč z mojega vidika. Mislim, da smo vsi poročevalci v senci si nekako enotni, tako da tudi ne bomo imeli večjih težav. Predlagal sem, da bi komisija predlagala sistem financiranja do leta 2017. Ko sem to predlagal, sem hotel, da se govori o tem predlogu. Mogoče želi kdo tudi zavirati. Dobro, to ni neobičajno, ampak mislim, da bomo našli rešitev skupaj s poročevalci v senci in potem, potem o filozofskih vprašanjih raz, lahko razglabljamo pozneje. Ne bo uspelo v predvidenih rokih rešiti tudi teh filozofskih vprašanj. Torej, 29. juli je rok za vložitev predlogov sprememb, 3. septembra bomo razpravljali o tem, isti dan bomo glasovali v odboru Ekon o tem poročilu. Najlepša hvala. Naslednji sej, naslednja seja bo 3. septembra. Želim vam lepe počitnice.